kolegice in kolegi mislim da je čas da začnemo sejo tudi zaradi tega ker nas čaka precej dolgo glasovanje začenjamo kar s prvo točko na dnevnem redu in sicer glasovanje o GSO-jih. Besedo bom ne mudoma predal poročevalki, gospe Ris. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Veliko dela smo opravili do sedaj. 314 predlogov sprememb je bilo vloženih. Veliko dela nas čaka pri glasovanju. Hvala lepa vsem, vsem poročevalcem v senci. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom. Kljub razkolom, ki obstajajo in so politične, nacionalne, regionalne, včasih narave, nam je uspelo združiti svoja stališča, pripravili smo kompromis, s tem smo si poenostavili delo, kmalo se začnejo tudi trialogi in mislim, da bo parlament vzel močno stališče. Hvala. Sta. Hvala lepa, sedaj pa lahko preidemo na glasovanje. Imate vsi glasovalni seznam pred seboj? imate s seboj tudi glasovalne kartice. Začenjamo pa z predlogom spremembe 156 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 157. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 158. Kdo je za? Proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Il voto je aperto. Glasujte, prosim. konec glasovanja sprejet predlog sto devetinpetdeset tu imamo na voljo ustni predlog spremembe kolega stajs dobi z besedo ne potrebujete besede ali ima kdo kakšen ugovor zoper ustni predlog ki je tu napisan Če ne, potem glasujemo. Predlog 159 za ustno spremembo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Želite, da preverimo? Glasujte, prosim. I socialisti hanno due. Socialisti imate dva glasova preveč. Se opravičujem, Matijas. En glas preveč. Konec glasovanja. Zavrnjen. Mi je žal. Kompromisni predlog ena. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Kompromis šest. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog sedem. Kdo je za? Proti proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa smo na strani 15 glasovalnega seznama. Ne, se opravičujem nimate enako označenih strani. Predlog 244. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 246 za, proti, Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 250. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 247. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 249. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 251. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 248. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. 253, kdo je za? Ne, se opravičujem. 253 je brezpredmeten. 252. Kdo je za? Proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. SD še vedno en glas preveč. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjen. Let me speak up to go to five six. 256. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Želite, da preverimo? Konec glasovanja. Sprejet. 254. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 255. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 256. 261 je brezpredmeten. Sedaj pa glasujemo o predlogu 25. In 256, identično sta, glasujemo skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. predlog 257. 258 je brezpredmeten. 257, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Dvesto devetinpetdeset, kolegice Grling, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 262. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predloga 26 in 263 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeta. Želite preveriti? Mislim, da so stvari jasne, ampak če tako želite. Elektronsko bomo glasovali o predlogih sprememb 26 in 263. Kdo je za? Ne, se opravičujem. Elektronsko glasujemo. Še vedno en glas socialistov preveč. Dobro, razrešeno. Konec glasovanja. Sprejeta. Emendament. Predlog 264. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Se upravičujem, ampak ne dvigujete rok. Predlog 264. Kdo je za? Predsednik, mislim, da smo to že opravili, če si pogledamo svoj glasovalni seznam. Ja. Prav imate. Naslednji predlog je 269. No, 267 no, je brezpredmeten, zato ker je bil sprejet eden od tam navedenih treh predlogov. Glasujemo o 269 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. nadaljujemo. Predloga 270 in 271 identična sta. Aha, brezpredmetna sta, zato ker smo sprejeli 269. Gremo naprej. 273, kolega Stajesa. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 274. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 275. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 28 in 277 sta identična, obe glasujemo, kdo je za. vzdržani sprejeta. Dvesto enainosemdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. We have one SD more en glas jaz zdi preveč imamo. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjen. Dvesto šestinosemdeset. Predlog dvesto šestinosemdeset. Kdo je za? Proti. No se vzdrži zavrnjen. Predlog 288 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejet. Drugi del? Za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o 29 in 287 skupaj sta identična predloga. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. 284 je brezpredmeten. 289. Kdo je za? 289. Proti? Vzdržani sprejeta bomo preverili. Il voto è aperto. Konec glasovanja. Zavrnjen. Glasujemo o predlogu 290. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 291, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. 292 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvesto štiriindevetdeset. 294 za, proti, vzdržani sprejet. Glasujemo o 296 je brezpredmeten. 297. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Velika večina, po mojem mnenju, pa vseeno lahko preverimo. Predlog 297 glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 298. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. 31. Glasujemo o predlogu 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. predlog 299. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog 301. Kolegice Zomar v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Drugi del. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 303. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 302. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa kompromis številka 3. Kdo je za? Kompromis 3. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 310. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 311. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. 311. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 312. Predlog 312. Ustni predlog kolega Stajsa imamo. Najprej moram vprašati, če kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe. Kot kaže ne, glasujemo o predlogu 312, kot je bil spremenjen z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. avete votato tutti siamo tutti glasovali con il glasovania spreit predlog ena sklici poročevalec številka ena kdo je za proti vzdržani sprejet. Kompromis 2. Kdo je za? Kompromis 2. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 47, Flanagan Ferreira. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 50 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Drugi del, za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo vseeno preverili. Samo drugi del preverjamo, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 49, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Mislim, da je sprejet, ampak bomo vseeno preverili. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dobro je, da smo preverili. Predlog 52. Kdo je za? Proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Dobro, bomo preverili. Il voto je chiuso. Konec glasovanja. Sprejeto, čestitam. Predlog štiri, kdo je za? proti, vzdržani sprejet. Predlog 58. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 57. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Kompromis 4. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 64. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 66. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog 67, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 65. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 6 sporočevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog 72. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 76. Vsi predhodni so namreč brezpredmetni. Ja, pa tudi o tem ne bomo glasovali, zato ker smo zavrnili 302 in 303. Naslednje glasovanje je o kompromisnem predlogu številka 5. Se upravičujem, zato zmedom pa res ni enostavno slediti glasovalnemu seznamu. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti. Sprejet. Predlog 84. Kolega Petrleta, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa predlog 110. Uvodna izjava 10a. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 119. Kaputo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa glasujemo o 15 in 120 skupaj. Sta identična predloga. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa glasujemo o predlogu 123. Kdo je za? proti, vzdržani sprejet. 125. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjen. 126. Za, proti, vzdržani zavrnjen. 129. Za proti, vzdržani, zavrnjen. Skupaj bomo glasovali o 17 in 128, identična sta, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj glasujemo skupaj o 127 in 130. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeta. 131, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 132, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Predlog 133. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet. 134. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog 135 v dveh delih prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. O drugem delu ne bomo potem glasovali. Gremo naprej. Predlog 18. Predlog 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. predlog 19. Predlog 19. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 141. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je predlog sprejet, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog 143. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 142. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 145. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 144. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 147. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 148 za, proti, vzdržani, sprejet. 149 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani sprejet. 152. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. predlog tristo dvanajst je bil sprejet kar pomeni da moramo glasovati o predlogu sto štiriinpetdeset predlog sto štiriinpetdeset kdo je za proti socialisti ste proti ali ne za ok dobro sprejet Želite, da preverimo? Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, zavrnjeno. Sedaj pa elektronsko glasujemo o priporočilu za dogovor v drugem branju, kot je bil predlog spremenjen, glasujemo. To je končno glasovanje. Konec glasovanja. Priporočilo za drugo obravnavo je sprejeto. Sedaj moramo glasovati še o tem, ali naj začnemo pogajanja. Tudi tu glasujemo elektronsko. Imate težave morda? Tehnične težave? Glasujemo o tem, ali naj začnemo pogajanja elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Ta predlog je sprejet. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki za opravljeno delo. za minuto prekinjamo sejo toliko da bo komisar prišel v dvorano kolegice in kolegi čakamo na komisarja komisar bo prišel ob desetih kar pomeni da imamo sedaj desetminutni odmor. cari colleghi. Spoštovane kolegice in kolegi. Veselje mi je, da lahko na začetku njegovega mandata pozdravim komisarja Miguela Arjasa Kanjeteja, ki je zadolžen za podnebne ukrepe in energijo. Danes nas je počastil svojim obiskom. Namen tega obiska pa je, da si izmenjamo mnenja, gre za prvo izmenjavo mnen. Veliko pomembnih dosjejev čaka novo komisijo, pa tudi naš odbor. V prihodnih mesecih se bomo s tem ukvarjali. Je pa ta obisk pomemben tudi z vidika pogajanj o podnebnih spremembah. Na teh pogajanjih bomo v mesecu decembru storili korak naprej, v Limi bo potekala konferenca in vsi si želimo in nekako računamo na to, da bi potem v Parizu leta 2015 dosegli dogovor. Zakonodajni predlogi, s katerimi se ukvarjamo v našem odboru, so številni. Vsi ti zakonodajni predlogi so seveda v pristojnosti komisarja, naprimer ilog, potem trgovanje z emisijami in dovoljeni, potem je tu vprašanje emisij CO2, ja. tudi kol je pomembna tema. Z vsemi temi vprašanji se bomo ukvarjali kot odbor v prihodnih mesecih in letih. O teh zadevah se bomo tudi pogovarjali danes s komisarjem. Veliko veselje mi je, da je Miguel Arias Kanjete danes z nami. Mu kar predajam besedo, zato da poda nekaj uvodnih besed. Po tem uvodu bodo besedo dobili preostali poslanci, več krogov vprašanj in odgovorov bomo imeli. Komisar, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke, poslanci. Najprej bi vas pozdravil kot komisar tukaj pred odborom. In vi prvič sem tukaj kot komisar in zato naj še enkrat podarim, da je parlament zelo pomemben so zakonodajalec, pa tudi zelo pomembna evropska eh, institucija, ki predstavlja evropsko demokracijo. Prav zato sem se odločil, da bom prvič kot komisar v javnosti govoril ravno tukaj, danes. Med zaslišanjem sem se zavezal k temu, da bom z vami vodil odprt dialog in to sedaj, ta današnji dialog je prvi korak na tej poti. Ta dialog mora biti en izmed temeljev pri pripravi ustrezne podnebne politike z Evropsko unijo. Podnebje se spreminja, kolegice in kolegi, in učinki tega mislim, da postajajo vedno bolj očitni za gospodinstva in za potrošnike ter za državljane podjetja. To je jasno, ampak to potem tudi podaja novo upanje. In sporočilo petega ocenevalnega poročila je zelo jasno. Zmoremo ustrezno obravnavati vprašanje podnebnih sprememb in omejiti dvig temperature na manj kot 2 stopinje Celzija. Pred nami je izbira in moramo zbrati politični pogum, da takoj ukrepamo ambiciozno in skupaj. To mora biti naša skupna politična zaveza v naslednjih letih in upam, da bomo lahko skupaj poskrbeli za to, da bo Evropska unija še vedno vodilni akter na področju podnebnih sprememb. Spoštovani poslanci, pred manj kot tremi tedni so evropski voditelji dosegli zgodovinski dogovor o glavnih ciljih in pa glavnih retekturi za energetsko in podnebno politiko za naslednje desetletje. To je tako imenovani um, okvir do leta 2030 za podnebne spremembe in energetsko politiko to rezultat dolgoletnih eh, prizadevanj sodelovanja med komisijo, parlamentom, svetom in pa drugimi zainteresiranimi akterji. Sklepi Evropskega sveta so zagotovili pozitiven zagon in sedaj moramo na tem graditi tako na mednarodni kot na evropski ravni. Zato želim, da je EU še vedno vodilni akter pri ambiciozni podnebni politiki, obene pa moramo tudi voditi podnebna pogajanja tako, da bomo dosegli dogovor na podnebni konferenci v Parizu leta 2015. No, kot prvo, pa moramo tukaj delati na poti k čim boljšemu izvajanju okvira za leto 2030. In to moramo storiti na pameten način, tako da bomo ustrezno izkoristili vse učinke našega prehoda na nizkooglično gospodarstvo, pri čem bi tudi lahko ustvarili nova delovna mesta in pa trajnostno rast. Ta okvir 2030 mora sedaj biti preveden v konkretna dejanja, tako da bo EU še vedno glavni akter na področju obnovljivih um, tehnologij, da dosežemo čim večjo energetsko učinkovitost ter čim bolje izkoristimo potencial za zeleno gospodarstvo in pa da bo vse skupaj čim bolj stroškovno učinkovito za industrijo, potrošnike in za javne finance. No, preden pa gremo na te konkretne korake za 2030. Um, okvir, pa ne povem, kaj so bile glavne misli um, z Evropskega sveta pozdravljam to, da smo potrdili nacionalne zavezujoče cilje za zmanjševanje toplogrednih izpustov za vsaj 40 odstotkov in pa po cilje za minus 43 odstotkov za um, EU ukrepe, ki spadajo v ETS za schema za trgovanje z izpusti in pa 30 odstotkov za tiste, ki spadajo izven ETS. Prav tako pozdravljam to, da Evropski svet um, sedaj uh, dela na predlogu komisije za to, da se zagotovi um, ta cilj vsaj 27 odstotkov um, obnovljive energije za celotno Evropo do leta 2030. To bo jasen signal za vse investitore, da bodo več vlagali obnovljive energije. Potem energetska učinkovitost. Gotovo je res, da bi um, upali na bolj velikopotezen sporazum. Komisija predlagala 30 odstotkov, predsednik Juncker je pa sam, sva se zauzemala za zavezujoč cilj, ne pa indikativen cilj. No vseeno pa lahko rečemo, da Imamo tukaj klauzulo o pregledu, pri čemer je potem možnost 30-stotnega cilja. Zato si bomo prizadevali za to, da bo naš pristop na koncu bolj ambiciozen. Prav tako bi rad podaril še zelo pozitiven element. Ta prak 40-stotkov je zavezujoč um, domač cilj, kar pomeni, da bomo to storili v Evropski uniji, kar pomeni, da po letu 2020 ne bomo porabili nobenih drugih mednarodnih kuponov in uh, vse naložbe bodo ostale v Evropski uniji. Prav tako pozdravljam to, da se določijo cilji za sektore izven ETS. Te nacionalne cilje naj bi eh, zagotovili v okviru nič do 40 odstotkov glede na emisije iz leta 2005. Prav tako naj bi skupaj dosegli 30 odstotkov skupaj po vseh sektorjih v Evropski uniji. To so kar ambiciozni cilji za znižena izven ETS. To povečuje naše fleksibilnost, moramo postati zelo previdni, pozorni, tako da ohranimo okoljsko um, celostnost sistema. Prav tako pozdravljam dogovor pri dveh pomembnih instrumentih za financiranje. Kot prva, sklad inovacij za podjetja po EU, NER 400 in potem kot drugo, sklad za posodobitev za države članice, kjer je prihodek nižji. Uh, To skupaj dosega 700 milijonov za sredstva iz ETS, kar se bo porabilo za energijske sisteme, za posodobitev EU sistemov ter pa za večjo energetsko učinkovitost Evropske unije. Prav tako pozdravljam to, da je bil omenjen sklic na ustrezno delovanje reformirane scheme za trgovanje z izpusti Evropske unije, kar bo nov temelj EU podnebne politike. Želim, da bo novi ETS v EU igral svojo vlogo kot eh, tehnološko neutralen, stroškovno učinkovit način na ravni Evropske unije, zato da se zagotovi nizkoključno gospodarstvo in pa investicije v to. Dobro delovanje ETS bo ukrepilo funkcioniranje trga um, za energijo na notranjem trgu pri čemer bi tudi spodbudili obnovljive energije. In kot eh, zadnje, Evropski svet je tudi priznal to, da je zelo pomemben notranji trg za energijo in pri tem smo dejali, da moramo do leta 2020 eh, doseči 10 odstotkov električne med povezljivosti oziroma 50 odstotkov 2030, kot je predlagala komisija. Doseganje teh ciljev medsebojne povezljivosti bo izboljšalo energetsko varnost in zanesljivost oskrbe z energije, ter pa tudi tržno integracijo. Prav tako bomo tudi pospešili eh, prihod obnovljive energije v električne mešanice in izvajanje projektov skupnih interesov je tukaj bistvenega pomena. Poslanke in poslanci, ti elementi sedaj kažejo, um, kaj je bistveno tudi za Evropski parlament, torej MSR, rezerva za stabilnost trga. Upam, da bo to čimprej sprejeto, kar bi potem stabiliziralo EU ETS schemo in ta postala potem bolj odporna na zunanje vplive. Ti zakonodajni akti, pa tudi drugi, bodo šli v smeri tega, da bi vse skozi spoštovali pristojnosti vseh institucij. Kar veliko zanimivih eh, vprašanj um, je pred nami glede te rezerve za stabilnost trga. Prva možnost je, da um, čim prej začnemo s sistemom, kot druga pa je, da upravimo 900 milijonov tih backloaded uh, sredstev, da to damo takoj v rezervo. V parlamentu in svetu um, upam, da bo sprejeta ustrezna odločitev oziroma vešina v prvi četrtini naslednjega leta upam, da bomo prišli do dogovora o zakonodajnem aktu. Ko bomo dosegli ta dogovor o MSR, bo to omogočilo to, da um, na koncu pridemo do čim bolje delujočega trga za oglik v Evropski uniji za obdobje po 2020. To je ambiciozna časovnica, gotovo, ampak upamo, pa da bo to narejeno, kajti to dolgujemo naši industriji ter pa drugim akterjem, tako da dosežemo čim bolj um, jasna pravna pravila za leto 2020 in potem glede uhajanja oglika. Torej ta MSR mora biti čim prej sprejet. Potem še cilji glede um, sektorov izven ETS. Tukaj se želimo sretočiti na oceno učinka naslednje leto, glede elementov, kot naprimer povečana fleksibilnost ter pa integracija gozdarskega sektora ter pa eh, sektora zemlišč, eh, kar mora biti vključeno v ta okvir za blažitev podnebnih sprememb. Tako bi lahko čim prej dosegli dogovor v skladu s delovnim programom komisije, pri čemer bi zagotovili večjo kakovost naših ukrepov ter pa tudi večjo stroškovno učinkovitost. Potem energetska učinkovitost, še enkrat. Evropski svet mora predlagati prioritetne sektore in pa glavne um, sektore, kjer lahko dosežemo čim večjo um, učinkovitost ter pa prednosti na ravni Evropske unije. Potem obnovljiva energija. Tukaj moramo pripraviti podporne ukrepe, tako da zagotovimo, um, da bo dosežen zavesujoč cilj na ravni EU vsaj 27 odstotkov. Potem naprej moramo poskrbeti za transparenten in zanesljiv sistem upravljanja. Uh, ter pa racionalizirano poročanje o podnebnih energetskih eh, zadevah, tako da bi zmanjšali upravne stroške. Naprej prav tako želim pripraviti ustrezne pogoje za uporabo CCS, torej scheme za <clears throat> shranjevanje in skladiščenje oglika. To bo tudi ključna tehnologija za našo prihodnost, kot je bilo ugotovljeno v IPCC poročilu. Naprej, sedaj še pred poletjem želimo sprožiti razpravo o cestnem prometu. Na konferenci bi se lahko spravili različni akteri in ugotovili, kaj je dobro delovalo v preteklosti in kaj bi lahko še izboljšali za obdobje pol 2020. In tukaj zelo uh, pozdravljam tudi vaše ideje in pa vašo, sodelova, vaše sodelovanje. Pri vseh politikah, kjer bom sam odgovoren, menim, da je zelo pomembno, da slišimo mnenja vseh zainteresiranih strani. Podnebne politike ne bodo uspešne, če ne bodo uspešno poštevani ekonomski kazalci. Uh, Zato mislim, da ravno podnebne in energetske politike tudi lahko ustvarjajo nova delovna mesta ter pa poskrbi za inovacije, kar pomeni velike prednosti za gospodarstvo. Ta svežen za delovna mesta, rasti in pa investicije ki ga bo komisija predstavila v naslednjih tednih, je odlična priložnost za to, da čim več naredimo tudi pri naložbah v podnebne spremembe in energetiko. Naprimer, infrastruktura, obnovljivi viri, te pa energetska očekovitost so tukaj smiselni. Z našim podpredsednikom Katarenom in pa z vsemi komisarji že sodelujemo, da bi poskrbeli za to, da bo to tudi pomemben del tega načrta 300 milijard predsednika Junkarja. Ta svežen bo še v smeri tega, da dosežemo čim boljše cilj na ravni energetske unije. Sedaj bo to vodil podpredsednik Ševčovič in ravno podnebne spremembe ter pa energetika so tukaj ključni vidik. Potem, ko sem predstavil te načrte, pa sedaj mednarodna pogajanja, poslanke in poslanci, sedaj bomo, mislim, da v okviru teh um, ciljev za 2030 poskrbeti tudi za mednarodno ukrepanje. EU mora biti vodilna k temu vzor za podnebne spremembe na mednarodnem odru. Uh, naša odločnost mora pokazati to, da bodo tudi drugi mednarodni akteri pripravili svoje cilje za znižanje toplogrednih izpustov. Sedaj na poti do globalnega sporozuma v Parizu naslednje leto bo pomemben umestni korak tudi podnebna konferenca v Limi. Ta dosežek, napredek v Limi bi bil lahko ključen za zavezujoč sporozum potem v Parizu tukaj z vami bom zelo tesno sodeloval, sploh z vami, um, podpredsednik oziroma predsednik tega odbora, pred temi pogajanji v Limi. Želim, da Evropska unija tam na konferenci govori z enotnim glasom. V tem kontekstu mora podnebna konferenca v Limi poskrbeti za tri glavne rezultate. Kot prvo, vsi naši mednarodni partnerji morajo predstaviti svoje načrte za znižanje toplogrednih izpustov pred koncem marca 2015, mora predstaviti načrte. Torej, marca 2015. Mednarodni postopek mora biti vzpostavljen tako, da bo vse skupaj narejeno še pred eh, pariško konferenco, tako da bi ugotovili, kakšne so ambicije posamičnih in pa skupnih <clears throat> ciljev. Samo tako lahko poskrbimo za to, da bomo uh, imeli sporazum leta 2015, ki bo smiselen v okviru tega, da bi um, poskrbeli, da dvig ne bo presegel 2 stopinje Celzija. Potem naprej moramo doseči napredek glede ambicij za blažitev podnebnih sprememb, še pa pred 2020. To je ključno, kaj ti ta sporozum 2015 ne bo začel veljati pred 2020. In še tretje, moramo vedeti, kako bomo dosegli ta dogovor o sporozumu 2015 in kakšna ne bodo pogajanja. Lima je tukaj pomembna umestna faza. Za pripravo na konferenco v Limi sem se že začel koordinirati z visoko predstavnico komisije Federico Mogherini. Na 5. novembra bomo imeli prvi sestanek, smo imeli prvi sestanek in dejali smo, da bomo uporabili vse diplomatske vire pri tem pogajanju v Limi in da mora biti podnebna politika v eh, centru naših mednarodnih odnosov. To mora biti nujno zagotovljeno, če želimo, da bo okvir 2030 eh, poskrbel, da bo Evropska unija vodilni akter. EU trenutno predstavlja 10 odstotkov vseh globalnih emisij. Nujno je, da tudi druge ekonomije, naprimer gospodarstvo spono ter pa druga glavna gospodarstva, storijo čim več, da predstavlja svoje cilje še v prvi četrtletju 2015. Potem naprej, v naslednjih mesecih bomo pripravili sporočilo za. Eh, prihodnost tega sporozuma v Parizu ter pa glede narave teh eh, pogajanj za podnebne spremembe. Tukaj se že veselim naše razprave na plenarnem zasedanju novembra in sem prepričan, da bo to izboljšalo našo komunikacijo ter tudi pripravilo boljše pogoje za pariški sporazum. Moramo vedeti, da so podnebne spremembe ključna politična prioriteta. V naslednjih 30 mesecih um, bomo delali na tem še toliko bolj. Skupaj z mojimi komisarji bomo vedno zagovarjali to, da so podnebne spremembe ključen del našega zunanjega dialoga v naslednjih mesecih. Ambiciozno ukrepanje ter pa podoben trud tudi pri drugih mednarodnih partnerjih lahko zagotovijo to, da bo evropska industrija uh, takšna, da bi znižali um, bremena in pa da bi povečali našo konkurenčnost na mednarodnih trgih. Več držav, mislim, da je že marsikaj naredilo, naprimer Kitajska je že začela z določenimi sistemi za zmanjševanje izpustov. Sedaj pa še za konec. Prepričan sem, da je energetska politika zelo pomembna in cilje bomo dosegli samo tako, da um, obenem poskrbimo tudi za trajnostno gospodarstvo ter pa bolj zeleno gospodarstvo za celotno Evropo. Sedaj moramo pri podnebnih spremembah ukrepati čim bolj enotno in podnebna politika ter pa gospodarska rast morate iti skupaj in tako bomo lahko na koncu vsi dosegli čim boljše učinke. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za ta uvodni nagovor. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Najprej bodo besedo dobili koordinatorji oziroma predstavniki političnih skupin. Zatem bo komisar podal odgovor na vaše vprašanje. V drugem krogu vprašanj in odgovorov pa bodo besedo dobili ostali kolegi, ki se želijo oglasiti v razpravi. Lepo vas prosim, da svoje prispevke omejite na dve minuti, zato da bodo vsi dobili priložnost in čas za govor. Za ELS dobi besedo kolega Belet. Uh, Hvala lepa, predsednik, gospod komisar. Dobro jutro in dobrodošli tukaj. Vam čestitam za vaše imenovanje. Gotovo ste odgovorni za ključen sektor za okolje, za gospodarstvo in za delovna mesta. Govore je bilo o svežnju za investicije, treba gospodarsko rast, energetsko očkovitost, podnebne politike in pa obnovljiva energija mora biti ključen del tega svežna za rast in inovativnost. To pozdravljam. Imam par vprašanj in bom zelo konkreten v svojih pripombah, ter se bo tudi držal tega eh, časa, ki nam ga je dodelil predsednik namenim te sklepe sveta izpred dveh tednov. Ambicije sveta so nekoliko zmerne, bolj zmerne, kot bi si kdo mislil, kot bi predlagali v Evropskem parlamentu. In res želim, da se držite teh svojih ambicij, sploh ko gre za energetsko učinkovitost. Prej ste imeli tudi klauzulo o pregledu. Ali lahko poveste kaj več o tem, kako naj bi to storili dejansko v praksi in kako lahko poskušamo doseči ta cilj 30 odstotkov pri energetski, pri energetski učinkovitosti in to je minimum. Potem eh, ta konferenca COP v Limi, pa potem še v Parizu naslednje leto. Podpiramo to, kar ste povedali s tem v zvezi, ampak me pa zanima, kaj je za vas minimalni dober izid, eh, ne toliko za Limo, ampak bolj za Pariz. Še posebno me zanima naslednje. Če ne boste uspešni pri tem dogovoru, kaj bo potem eh, rezervni očrt za Evropsko unijo po Parizu. In kot tretje, pozdravljamo to, da menite, da je zelo pomembno, da je reforma ETS zelo ključna, potem tudi rezerva za stabilnost trga je zelo pomembna, kot ste dejali. Ste zelo ambiciozni, dejali ste, da želite dogovor še spomladi, morda pred poletjem. Uh, No, upam, da bomo imeli zadosti časa, da potem tudi vodimo strezna pogajanja s svetom. Ampak kar pa najbolj skrbi, je pa to, da imamo veliko problemov z energetsko intenzivnimi industrijami. Omenili ste pobudo komisije. Kdaj bo komisija podala svoj predlog glede uhajanja oglika in pa tvegan, ki se lahko pojavijo po letu 2020? To je ena izmed glavnih težav za dosego širšega sporozuma, ne samo v okviru envi odbora, ampak tudi na splošno v parlamentu. Hvala. You, Ivo, the... Hvala, Ivo. Matijas Grote, SD. Komisar, da si avklaš als aller. Gospod komisar, hvala, da ste nas eh, kot prvi komisar obiskali tukaj v odboru in da imamo priložnost za izmenjavo stališč z vami. Uh, Gre za podnebno konferenco v Limi, ki bi nas naj pripravila na konferenco v Parizu naslednje leto. Upam, da tudi v svetu razpravljajo o tem. Mi smo na to temo eh, sprejeli resolucijo skupaj oziroma v harmoniji z eh, odborom ITRE. Kako pa boste vi prepričali svet v to, da moramo pripraviti načrt za to, kako postopati v Limi, zato da bomo lahko v Parizu dejansko nekaj dosegli. Um, videli smo, kaj se dogaja z podnebno-energetskem svežnjem. Najraje bi parlament kaj, kar izrinili iz uh, odločanja o tem. No, uh, Ivo Belet je sedaj govoril o ambicioznem načrtu, ki ga potrebujemo naslednje poletje in upam, da je mislil naslednje poletje, ne pa tistega leta 2016 ali 2017. Uh, eh, govorili ste tudi o seznamu selitev vira, virov CO2. Uh, eh, tega ne smemo izpustiti izpred oči. Se znam uhajanja virov CO2. Tukaj smo imeli tesno odločitev, ali želimo tukaj za izmeritev vzeti osnovo 16 evrov ali 30 evrov. Um, to bo morala, ta strošek bodo morala pokriti zasebna gospodinstva, zato bi na ta način izgubljali tudi kupno moč. Eh, in pa še vprašanje shranjevanja eh, CO2, -ja. ali resnično želite to vezati na elektrarne. Mislim, da imamo tukaj tudi alternative in eh, da bi lahko CCS uporabili tudi pri drugih oblikah industrije, recimo industriji cementa in tako naprej. Vse bomo naredili za to, da se ta proizvodnja ne bo preselila zunaj meja Evropske unije. Mm. To, da bi to tehnologijo vezali na elektrarne, eh, ko pravzaprav želimo znišati njihovo učinkovitost, to pa ne vem, če bi bila najboljša rešitev. Hvala, Mina Ikra, gospa Gerling. Hvala, dobrodošli, gospod komisar. Nekaj me zanima o delovnem programu. Vem, da ste na svojem položaju komaj da kak teden, ampak mi tukaj, sploh v tem odboru, že komaj čakamo na to, kaj bodo vaše prednostne naloge pa še kar je bolj pomembno v okviru tega pisma, ki smo ga videli zadnjič od gospoda Timermansa um, za komisarja, tudi vas, me zanima, kaj so torej ti glavni cili delovnega programa. Pametna zakonodaja se je očitno zelo uveljavila v zadnjem mandatu komisije. To so bili glavni cilji v zadnjem mandatu. Sedaj se tudi že veselimo tega programa Refit. Uh, o prihodnosti, tudi o tem ste malce govorili in mislim, da bomo imeli tudi dolga posvetovanja s tem odborom, ravno o refitu. To mislim, da lahko pričakujemo. Bi vas rada pozorila na nekaj v pismu, kjer je bilo povedano tole. Ta odbor že dela predvsem na dveh stvareh. Kot prvo, um, svežen o kakovosti zraka, nacionalne zgornje meje za kakovo zraka so tukaj za me relevantne kot pročevalko. Potem pa še nov, nov svežen za odpadke. To je bilo oboje omenjeno v tem pismu, to bi lahko umaknili, kot je bilo povedano v pismu. Me zanima, kaj mislite o tem, da bi to morda lahko umaknili in kaj bo sedaj v prihodnosti, kdaj boste pripravili dejansko soliden program za naslednjih par mesecev, tako da lahko začnemo delati na tem much. And now for the ALDE group. ALDE towards. Chair and welcome to the committee. predsednik in dobrodošli v odboru, gospod Kanite. Pravite, decembra bo vrh v Limi, da greste tja, ali to pomeni, da ste vi sedaj vodilni pogajalec EU za mednarodna pogajanja? Uh, ali ste se s podpredsednikom Ševčovičem dogovorili o tem, da boste vi predstavljali Evropsko unijo o mednarodnih pogajanjih? Ne samo na vrhih, na visoke ravni, ampak tudi med ključnimi pogajanji pred Parizom. Praktično gledano, ali to pomeni, da ne poključimo vas, če vam želimo kaj povedati, oziroma ali boste vi dali telefonsko številko Evropske unije? Um, ali kdo drug. Potem, kako bo z zavezujočimi cilji, ali so vas že povprašali o tem. Potem me tudi zanima, kakšni so temelji ali pa umestne faze pred Parizom. Ali imate načrt za te naslednje mesece, oziroma za pogajanja? Hvala. E. Hvala lepa, sedaj pa za GUE gospod predsednik gospod caete veliko časa ste posvetili razlagi zadnjih sklepov z evropskega sveta niste pa toliko govorili o svojih predlogih bolj o svojih željah svoj program ste označili za ambicioznega mislim pa da bi lahko storili veliko več na področju podnebnih sprememb ne sme biti oklevan ali pomislekov sem bil pa vesel ko ste sami rekli da podnebne spremembe obstajajo. Vi ste dosedaj vsaj trdili, da podnebnih sprememb ni. Mislim, da je treba ukrepati sedaj in dobro je, da verjamete v to. Evropska unija bi morala voditi pri mednarodnih pogajanjih tako v Limi kot v Parizu ampak sam menim, da Evropa ni vedno govorila z enim glasom. Namreč to bi bilo nekaj posem novega, če bi to storila. Še nekaj bi rad vprašal, ali lahko bolj natančno pojasnite, v katero smer bomo šli pri pogajanjih. Več podrobnosti me zanima s tem v zvezi. Omenili ste tudi obnovljive vire energije, cilj 27 odstotkov, potem zanesljivo pregledno upravljanje. Omenili ste konferenco o zmanjševanju emisij v prometnem sektorju, zato tudi nas prosite za mnenja. Ampak zanima me, kakšni so vaši konkretni predlogi za doseganje teh zadnjih ciljev? Kakšne zamisli imate, kakšne predloge imate za to, da bi zagotovili trajnostno gospodarstvo, ki bi ustvarjalo delovna mesta, da bi se učinkovito borili proti podnebnim spremembam? Hvala lepa. Gospod Ajkavca zelene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro, gospod komisar Kanete. Dobro je, da lahko imamo izmenjavo stališč o temah. Um, komisija vedno trdi, da bomo prisotni na različnih podnebnih vrhih ampak pomembno je to, da imamo neko osebo, ki bo jasno zastopala naša stališča, ne da bomo imeli vas v Limi, gospoda Ševčoviča, potem nekje druge, potem gospoda Timermansa v Parizu in tako naprej. Torej, zanima me, kdo bo tisti obraz, kdo bo pogajalec v imenu Evropske unije. Tukaj potrebujemo uh, jasen odgovor. Uh, in pa še svežen za leto 2030. Tukaj vidim naslednji problem. Če bo svet o tem odločil v obliki sklepov, bodo delovali soglasno. Ampak če bomo šli v zakonodajo, bo šlo za so zakonodajo in eh, svet bo moral glasovati z kvalificirano večino. V njihovih sklepih je en stavek, ki nas resnično skrbi, zanime vaše mnenje o tem. In sicer, da bo svet še naprej imel eh, pregled nad okvirom in da bo eh, še naprej dejal zavezujoča ali nezavezujoča priporočila o ETS-u, medsebojnih povezavah in drugih strategijah svet s tem dejansko pravi, da vi ne boste mogli posegati v ta področja. Um, in tako ne bi smelo biti pri zakonodajnih predlo predlogih. In še nekaj, gospod Junker je obljubil zavezujoče cilje na področju energetske politike in upam, da bo komisija ponudila predloge, ki bodo zavezujoči, ne pa da imamo samo priporočila držav članic, ki so strnjena na najmanjši možni skupni imenovalec. In pa še vprašanje eh, dovolilnic, eh, torej zaston dovolilnic za proizvajalce energije. Kako boste tukaj zagotovili, da ne bomo nudili subvenci mm, premogovniškim elektrarnam? Torej, če boste njih podprli tako z dovolilnicami, kakor tudi z skladom za kompenzacije, potem jih boste dvojno podpirali. Upam, da nam lahko zagotovite, da te zastojne dovolilnice ne bodo nikoli šle v eh, roke elektrarna premog. Kolega Fetičin je vde, hvala lepa. Gospod predsednik, gospod komisar, na tej strani sem. Imamo vprašanje o novem programu za spodbujanje evropskih povezav. Celostni proračun za obdobje 2014-2020 je 33,2 milijard evrov za povezljivost na področju prometa, pa tudi na področju energetskih in informacijskih omrežij. Od teh 33,2 milijarde je 5,5 milijard namenjenih električnim omrežjem. 6 milijonov ste namenili za 34 prvih študij, se pravi, večina tega denarja, 34 milijard, milijonov evrov se namenja za teh 34 študij, ki vsaka stanjo nekje poprečno 5 milijonov evrov. Nekatere študije stanjo celo 10 milijonov. Zakaj ste naročili te študije? Za vse projekte potrebujemo nekje 70 milijard evrov do leta 2020. Zanima me, na katere zasebne naložbe lahko računamo za to, da bodo ti projekti trajnostni in zanesljivi. Ja. Hvala lepa. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za ta prvi krok vprašanj. Besedo predajam nemudoma komisarju, zato da odgovori na vprašanja koordinatorju. Izvolite. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bom odgovoril na vprašanje, ki se je stalno ponavljalo. Gospod Ajkhod, gospod Torvald sta ga zastavila. Gre pa za vprašanje, kdo bo zastopal Evropsko unijo na teh energetskih vrhovih. Kot veste, podpredsedniki komisije opredeljujejo, kdo bo unijo zastopal v mednarodnih organizacijah, kdo bo torej zastopal svet, kdo bo zastopal parlament. To je ena od pristojnosti, ki jih je predsednik komisije dodelil podpredsednikom. Med predsednikom in komisarji, ki se mora med seboj usklajevati, poteka komunikacija. Predsednik je tisti, ki usmerja, usklajuje in od tam naprej se potem sprejmajo odločitve. Mi govorimo predsednik. Torej, odločili smo se, da bom v Limi prisoten jaz v celotnem tednu in eh, torej telefonska številka za stike z Evropo bo moja. Ampak eh, hkrati bomo stalno skrbeli za stike. Včasih lahko tudi podpredsednik eh, vzpostavlja takšne stike, če želimo biti uspešni v Parizu moramo uh, biti v stiku z vsemi relevantnimi igralci. To bo velika naloga in zato sem zaprosil tudi za podporo Federike Mogherini. Zato smo začeli tudi z stiki v 40 državah, kjer ima komisija svoja predstavništva. Mi eh, uh, moramo jasno povedati, kakšna je stopnja zaveze v Evropski uniji in uh, slišati moramo tudi, kaj želijo oni doseči v Limi in v Parizu. Prav tako sodelujemo z naslednjimi predsedstvi, z stalnim ambasadorjem za podnebje in uh, Z vsemi skupaj bomo želeli doseči dogovor o podnebnih spremembah v Parizu. Eh, no, v Parizu bo verjetno potekala lepa, pomembna ceremonija, ki jo eh, bodo želeli vsi obiskati. Jaz bom pa si prizadeval predvsem za to, da bomo tam lahko sprejeli zavezojoče zaveze. Eh, prizadeval si bom za sodelovanje z vsemi relevantnimi akterji, zato da bomo lahko dosegli na koncu uspeh v Parizu. Eh, se pravi, obraz imamo, delamo korak za korakom in prav gotovo vas, eh, ni treba, da vas je strah, da ne bomo dovolj močni. Trenutno bom jaz v Limi, če bo pa treba vzpostaviti istočasno še stik z Kitajsko, z ZDA, bom pač delal z drugimi kolegi komisarji. Gospod podpredsednik se je odločil, da bom se jaz pogajal v Limi, da bo vsem na voljo moja telefonska številka. Tako smo se odločili za tokrat. Potem vprašanje gospoda Beleta. kar se tiče selitve virov CO2, to je pomembno vprašanje, o katerim so govorili številni poslanci. Evropski svet je naštel načela, torej eh, zastonske dovolilnice in pa obstoječi ukrepi se bodo nadaljevali. Načela zaston dovolilnic so um, podprli tudi evropski voditelji v podporo industriji. Vendar pa to zahteva analize in uh, delo, na podlagi katerega bomo lahko potem pripravili zakonodajni predlog. Uh, tudi voditelji so govorili o tem, da morajo kriteriji upoštevati tudi tehnološki napredek In strinjali so se s tem, da najbolj učinkovite, inovativne inštalacije ne smejo biti obremenjene za dodatnimi stroški. U, mi moramo vse skupaj sedaj vključiti v zakonodajo, seveda ob dialogom z parlamentom. Jaz bi si želel, da bi se to zgodilo kar se da hitro ampak nekaj je jasno. Um, odločitev o CCS-u ne moremo vezati na odločitev o rezervah za stabilnost na trgu. Tukaj si moramo prizadevati za najbolj ambiciozen kompromis. Komisija si želi takšnega kompromisa in ob tem si želimo tudi podpore parlamenta. Vse skupaj ne bo enostavno. Tudi zato, ker je bilo že sedanje kompromise v svetu težko doseči, čeprav se že ti ne zdijo eh, marsikomu dovolj ambiciozni. Nihče ni, dosežel, nihče ni mogel doseči vsega, kar smo si želeli, ne komisija, ne parlament, ampak vseeno bomo lahko eh, šli v Pariz z zelo ambicioznim programom. Um, Matijas Grote in drugi so spraševali, kaj se dogaja z jedrsko energijo, uh, kaj se bo s tem zgodilo. Tukaj imamo zelo jasno sporočilo. Mi, želi, mi želimo biti vodilni na svetu, ko gre za obnovljive vire energije. Že sedaj je približno 40 odstotkov električne energije zagotovljenih z obnovljivimi viri energije. In druge države nam eh, sledijo. Ampak kaj je tukaj problem v zvezi z obnovljivimi viri energije? Um, torej, mi imamo enotni energetski trg, Eh, ampak vseeno imamo otežen čezmejni promet, imamo omrežja, pametna omrežja, ki med seboj še niso popolnoma povezana med seboj, imamo tudi razlike v nacionalnih zakonodajah in jasno je, da če želimo biti ambiciozni pri obnovljivih virih energije, potem potrebujemo resnično enoten energetski trg. In, uh, komisar Ševčevič bo tukaj pripravil ambiciozen predlog. Torej, predvsem gre za vprašanje enotnega energetskega trga z eh, omrežji, po katerih bomo lahko prevažali obnovljive vire energije, povezati moramo mm, jug in sever. Eh, tukaj obstajajo neizčrpne možnosti ukvarjati se moramo tudi z vprašanjem energetske varnosti, diversificirati moramo naše dobavitelje in razumeti, da bo zaradi upada uporabe jedrske energije v nekaterih državah prišlo do upada pri virih energije. Yes. Sí, pero puede ser. Yes. We, we are starting the work on the, on the, uh, um, at, at the moment. No. Um, istočasno se ukvarjamo tudi z predlogom uh, Jean-Claude Junckerja o 300 milijardah evrov. Ta teden bomo začeli pripravljati program Komisije za prihodnost. Trenutno smo v postopku revizije vseh predlogov, vseh obstoječih predlogov. Revidirali bomo te predloge, ocenili, v kolik ko so ti predlogi smotrni, kajti ne bomo več podajali predlogov, ki ne bodo izvedljivi. Čaka nas veliko dela in zato uh, moramo sprejemati smiselne predloge. Um, revidir, revidirati moramo direktivo o energetski učinkovitosti, revidirati vse predloge za dosego ciljev uh, za leto 2030. In pri vseh teh predlogih bo skušala komisija biti kar se da ambiciozna. Ambiciozni moramo biti pri soočanju z podnebnimi izzivi. Če bomo v Parizu imeli jasne ambiciozne cilje, potem eh, bomo dosegli večjo legitimnost tudi pri drugih dosejih, naprimer pri doseju o energetski učinkovitosti mislim da nam svet da nam tudi sklepi sveta tukaj ponujajo eh, nove možnosti. Prav tako tudi pogodba jasno govori o tem, kakšne večine so potrebne za podporo zakonodaji. Razumemo, da želi svet eh, doseči kar se da Eh, veliko soglasnih odločitev pri tem, saj želijo ukrepati tako na področju energetike in podnebnih sprememb, istočasno pa želijo pomagati naši industriji. Eh, no, ampak vseeno moramo razumeti, da je v pogodbi kvalificirana večina določena za sprejemanje odločitev o teh področjih. Mi si bomo prizadevali za kar najvišjo stopnjo konsenza, ampak pogodba je takšna, kot je, zato lahko komisija eh, postopa na ambiciozen način, sprejmemo lahko ambiciozno zakonodajo, enako lahko naredijo tudi v parlamentu, v svetu eh, in mi si bomo vsekakor tukaj prizadevali za kar se da ambiciozne cilje. Ampak, ko gre za ambiciozne cilje, mislim, da je to pravzaprav v interesu vseh in sedaj moramo poskrbeti za pametne strategije, zato da se bodo lahko ti ambiciozni cilji tudi uresničili. Pri določitvi teh strategij mi bo pomagal tudi dialog z vami. Presenetilo me je vprašanje gospoda Hvaristija. Okay prepričan sem, da so podnebne spremembe realnost. In mislim, da nikjer nisem rekel, da podnebne spremembe niso dejstvo. Poglejte si, kako sem deloval, naprimer, v Dohi, v Varšavi. Boste videli, da sem politik, ki verjame v to, da podnebne spremembe obstaja, da so realnost, vzroki za podnebne spremembe so seveda vezani na delovanje ljudi in mislim, da bi morali popraviti vse napake, ki smo jih storili. In prej, ko bomo to storili, manj nas bo to stalo v prihodnjem. Prepričan sem, da politike z področja podnebnih sprememb ponujajo tudi priložnost za razvoj, za ustvarjanje delovnih mest, za razvoj tehnologij, zelene industrije, zelene rasti, odpirajo neslutene možnosti. Že ko sem bil minister za okolje, sem bil član skupine za zeleno rast. Sem eden od tistih politikov, ki verjamejo v to, da je zelena rast realna. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno delati v tej smeri. Gospe in gospodje, rad bi vam povedal predvsem to, da sem se pripravljen na ambiciozen način lotiti tudi svežnja 2030. V Limi bi morali slediti ambicioznim ciljem. Prej ste me vprašali, kaj pričakuje komisija od Lime. V Limi komisija želi vzpostaviti sistem, ki nam bo zagotovil predvsem to, da bodo vse države članice sprejele zaveze na področju okolja, predvsem je treba zmanjšati emisije v prvem trimesečju leta 2015, vzpostaviti je treba jasen sistem za spremljanje in nadzor emisij na svetovni ravni, zato da bi vse te emisije združili in preverili, ali sledimo začrtani smeri, ki nas vodi v to, da se zmanjša ogrevanje ozračja do 2 stopinj Celzija. Kajti, če ukrepi niso dovolj, bomo morali uložiti dodatni trud v Parizu. Želimo si, da bi razjasnili tudi svoje zamisli v Limi. Predvsem v zvezi s tem, kakšno naj bo to temeljno besedilo, o katerem se bomo pogajali v Parizu in na podlagi katerega naj bi dosegli zvezojoč cilj. To je tisto, kar želimo doseči v Limi. V Parizu se bomo zauzemali za druge zadeve. V Parizu bi si želeli, da bi vse države v razvoju in tudi razvite države sprejele zavezujoče obveznosti, ko gre za podnebne spremembe. Politika z področja podnebnih sprememb mora biti razumna. Moramo pa iti korak za korakom. V tem trenutku nima smisla napovedovati uspeha ali poloma. Lima je zgolj ena etapa, Pariz druga etapa. Sedaj delamo na tem, da bi v Limi dosegli uspeh. Od tam naprej pa bomo sprožili odločilna diplomatska pogajanja za to, da bi v Parizu sprejeli zavezujoče dogovore. Nekaj je namreč popolnoma jasno. Poročilo strokovnjakov nikakor ne dopušča nobenih pomislekov več. Evropska unija je aktivno sodelovala pri pripravi tega poročila, tako s finančnimi sredstvi, kot tudi s strokovnjaki in intelektualnimi prispevki. Zato je to realno poročilo, poročilo, ki je bilo posredovano vsem politikom, ki sprejemajo odločitve na svetovni ravni. In to poročilo nas postavlja pred dejstvo. Začrt, predstavljal je scenarij, ki ga moramo sedaj izvajati do Lime. V Limi bi se morali ustrezno pripraviti, zato da bi v Parizu dosegli uspeh. Tudi parlamentarni odbor bo šel v Limo, stalno bomo stiku s tem odborom, pa tudi z vašim predsednikom. Tudi parlament je povedal svoje mnenje o Limi vi imate jasno začrteno smer delovanja in upam, da bomo nadaljevali s tem obsežnim sodelovanjem. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa nas čaka drug krok vprašanj in odgovorov. Začenjamo za kolegico Pilara Juzo. Najlepša hvala, predsednik. Gospod komisar, najprej bi vas rada pozdravila v našem odboru. Hvala lepa da ste se ta teden oglasili tu. Namreč komaj ste praktično začeli s svojim mandatom in z današnjim obiskom potrjujete svojo zavezo, da boste s parlamentom sodelovali. V svojem govoru ste omenili tudi sistem trgovanja z emisijami. Sistem ETS je bil vzpostavljen kot neke vrste prosti trg, želeli smo zmanjšati stroške emisij, ampak dogaja se, da so se sprejemala ad hoc pravila, ki precej zapletajo vse skupaj. In sistem očitno ni bil tako smotrno in enostavno zasnovan, kot smo menili. Zato bi rada omenila predvsem državne pomoči. Prejšnja komisija je potrdila to državno pomoč, ki je bila namenjena temu, da se nadomestijo izgube predvsem pri trgovanji z dovoljeni za emisije zlasti z področja elektrike. Prišlo je tudi do izkrivljene konkurence na tem področju. Za konkurenčno sicer niste zadolženi, ampak vseeno. Mislim, da bi morali sprejeti ukrepe za to, da ne bi prihajalo do selitve v tretje države. Vseeno pa bi se morali izogniti tudi izkrivljanju na področju energetskega trga. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o ukrepu, ki ga je sprejela prejšnja komisija. Zanima me, kakšne ukrepe nameravate sprejeti za to, da se razrešijo problemi z področja izkrivljene konkurence v Evropi, ki povzročajo precejšnje težave. Hvala. Hvala lepa. 13 se vas je javilo k besedi. Tako kot je storila kolegica Ajuzo, prosim, da se tudi ostali omejite na minuto in pol, zato da bodo vsi dobili besedo. Kolega Lajnen. Ja, eh, gospod komisar Kanete, tudi jaz vam želim veliko uspeha pri vaši novi nalogi. Evropski svet je odločil, da cilji za, za obnovljive vire energije ne bodo zavezujoče. Vi morate sedaj to izvajati. Kaj se bo zgodilo? Boste spremenili direktive oziroma boste spremenili sistem upravljanja? In pa drugič, eh, že na vaši predstavitvi je postalo jasno, da imate morda na skrižje interesov. Kot eh, komisar morate biti neutralni, kot komisar za podnebne spremembe pa morate biti naklonjeni. Um, ehm, neutralnim oblikam energije, se pravi predvsem obnovljivim virom energije. In vedno znova iz komisije prihajajo predlogi, ki omejujejo obseg uporabljenih virov energije. Uh, cilji so vedno manj ambiciozni in uh, zlasti, ko gre za te modele draženja, ki so centralizirani, niso bili uspešni, kaj boste ukrepali na, tem, na teh področjih. In pa potem omenili ste tudi promet. Trenutno je energija zelo. Uh, uh, uh, Fosilna energija je relativno poceni in zato uh, električni in hibridni avtomobili niso toliko v uporabi, kot bi lahko bili. Kaj boste naredili, zato da se bo tukaj situacija spremenila? Čenkuje, panje prevodničonci, šanovne panje komisar. E... Hvala lepa. Gospod komisar, če si ogledam sklepe sveta, se mi zdi, da so ti problematični. Kako vi gledate na ETS? Ali bi se naj cene oblikovale na trgu oziroma ali bi morale cene zrasti zaradi ukrepov iz zakonodaje. Kakšno je vaše osebno mnenje o tem? Bi naj, odloča, bi naj o cenah odločal trg oziroma bi morale biti te regulirane? In pa drugo vprašanje, sam prihajam iz Polske. Zanima me točka 2.7, tam pravi svet v svojih sklepih, da bi naj uh, imeli dve odstotno rezervo To bi naj bila odločitev držav članic v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka pa posluje tako, da je težko najeti kredite za programe posodobitve, naprimer za um, za elektrarne. Zanima me, kaj boste vi naredili pri tej rezervi in kaj, to pomeni, kaj pomeni to sodelovanje Evropske investicijske banke. Gospod Florenc, hvala lepa. Mislim, da smo že veliko povedali o Limi in o Parizu in o ciljih, ki jih eh, želimo mi doseči, torej na zavezujoč ali nezavezujoč način. Mene pa zanima, kaj bo s tistimi državi, ki niso dosegli svojih ciljev oziroma jih ne bodo dosegle do leta 2020. Celotna Evropa je dosegla te cilje, ampak to zato, ker so se nekatere države zelo za to prizadevale, druge pa ne. Ehm, kako boste tukaj ukrepali? Jaz se težko pojasnim takšno ravnanje v mojem volilnem okrožju. Gospod Parnjo. Hvala, gospod komisar. Z velikim veseljem vas tukaj pozdravljam, oziroma vam postavljam prvo vprašanje, torej nekaj tednov po imenovanju na mesto komisarja. Kot prvo, kot ste dejali, želimo doseči zavezujoče, ampak razumne cilje. Prvo vprašanje. zaenkrat smo dobili samo 2,3 milijarde um, za obljube za financiranje. Ampak naš cilj do 2020 pa ne bi dosegli 100 milijard dolarjev. Države so povedali, kakšni so cilji na svetu za okolje 28. oktobra. Potem drugo vprašanje. Barack Obama je dejal, da ne bi imeli pol zavezojoč sporazum o podnebnih spremembah konec leta 2009 v Kibahavnu, vidimo, kaj se je zgodilo in potem ni bilo zavezujočega dogovora, vidimo, kakšne so bile škodljive posledice tega. To je bil v bistvu velik neuspeh teh pogajanj, kot smo videli. Zato me tole zanima, ali ste sedaj že pripravili svoje stališče glede tega ameriškega predloga, ki sem ga sedaj razložil. In kot tretje, in končujem. Kitajska je sedaj med najbolj privlačnimi državami za investicije v obnovljivo energijo mi um, težko pritehnemo tuj kapital v EU, ampak države v usponu pa so vedno bolj uspešne na tem področju obnovljive energije. Torej, to me zanima, s kakšnimi ukrepi bi poskrbeli za to, da bi izboljšali trg za obnovljivo energijo v Evropi. Hvala. Hvala lepa, kolega Farija. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, antes de mais, queria felicitar e desejar as maiores felicidades ao. Hvala lepa. Najprej bi želel čestitati gospodu komisarju. No, govorili ste o energetski učinkovitosti in eh, rekli ste, da še nimamo enotnega energetskega trga, ki bi bil med seboj pono, popolnoma povezan. Vemo, da imamo tudi cilje na področju obnuljivih virov energije. Če bi imeli zavezujoče cilje v centralni Evropi, potem bi bili stroški nizki, nižji tudi za recimo Iberski polotok. 23. oktober smo govorili o tem vprašanju, no, ampak ker vemo, da tukaj ehm, cilji niso zavezujoči, komisija je bila naprošena naj eh, ponudi financiranje za takšne projekte za povezovanje Evrope. Imamo tudi ustanovo za povezovanje Evrope, ampak tam je projektov relativno malo, projekti v skupnem interesu niso dovolj komercialni in pa še eh, licence in pa izvajanje, tudi to so pomembne teme. kakšne inštrumente financiranja ima komisija tukaj na voljo, ali bi ponudila kakšna dodatna sredstva in zanima me, ali bodo na voljo sredstva za to, da bomo nadoknadili to zamudo pri podeljevanju licenc. Gospa Rodriguez. Gospod Kanjete, verjetno veste, da našo skupino še posebej skrbi te tip in morebitne okoljske posledice tega sporazuma. V mislih imam predvsem dokument, ki je bil objavljen julija v Washington Postu in v tem dokumentu piše, da je v te tipu pogajanje osredotočeno tudi na posebno poglavje, ki se nanaša na energijo, da naj bi tudi ZDA izvažal energijo v Evropsko unijo. Zato me zanima, na kakšen način bomo lahko poskrbeli za gospodarsko in okoljsko področje, da ne bomo preveč odvisni od uvoza fosilnih goril iz ZDA in Kanade. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede uvoza bitumenoznega gradiva iz Kanade. V odboru smo se že pogovarjali o tem, Govorili smo tudi o reformi oziroma spremembi direktive o posebnih gorivih. Zanima me, ali imate kakšno alternativno možnost za to, da bi zmanjšali učinek toplogrednih plinov zlasti na področju prometa. Hvala. Hvala lepa. Podpredsednik gospod Gampor. Uh, Hvala lepa. Gospod komisar, tri vprašanja imam za vas. Eno so že omenili številni poslanci in sicer, kako naj dosežemo indikativni nezavezujoči cilj za energetsko učinkovitost in pa obnuljive in pa cilje na področju obnovljive vire energije, ki niso zavezojoči. Že tako številne države članice ne bodo dosegle ciljev za 2020, čeprav so ti zavezojoči. Kakšni, kakšna so tukaj jamstva, poleg eh, tega, da si pa če želimo dosego teh ciljev? In pa še eno vprašanje. V institucijah imamo številne strategije, Eh, na področju energetike in podnebnih sprememb, energetsko unijo in tako naprej, ampak eh, ni čisto jasno, kako so te strategije med seboj povezane, kakšna je osnova naših razmišljanj o eh, energetskih vprašanjih, ko gre za energetsko varnost, ko gre za podporo podjetjem in ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Uh, na kakšni osnovi temelijo te strategije. In pa še tretje vprašanje, vprašanje PCI, torej projektov v skupnem interesu. V strategiji za energetsko varnost je 90 odstotkov takšnih projektov vezanih na Eh, infrastrukturo plina. Ali bo to naša strategija, da vse denar in pa skupne projekte porabimo za zemljski plin in fosilna goriva, oziroma ali lahko v te projekte vključimo tudi projekte energetske učinkovitosti in pa obnovljivih virov energije. Evi. Hvala lepa, kolegica Evi. Grazie. Hvala lepa. Kar zadeva ETS, želela bi se povrniti na to temo. Prejšnji mesec je Evropski svet strinjal, da naj bi se emisije CO2 do leta 2030 zmanjšale za vsaj 40 odstotkov. S Švico se trenutno pogajamo o tem, da bi se njihov sistem ETS priključil evropskemu. Tudi nemški minister za okolje je rekel, da bo v prihodnosti trg za ETS odprt tudi za Kitajsko. Zanima me, na kakšen način nameravate povezati te tuje trge z evropskim trgom, če se na evropskem trgu ukvarjamo predvsem z nacionalnimi potrebami. Potem pa še vprašanje z področja letalstva. Evropska unija je IKAU ponudila možnost, da sprejme ukrepe, s katerimi naj bi se zmanjšale emisije v sektorju prometa do leta 2016. V nasprotnem primeru bi sistem ETS lahko začel veljati v celoti in bi se nanašal na vse lete v Evropsko unijo in izven Evropske unije. Vse te lete naj bi potem pokrival Evropski sistem ETS. Od leta 1990 je Evropska unija podvojila svoja prizadevanja na tem področju. IKAO pa naj bi na svetovni ravni v primerjavi s trenutno ravnjo uh, povečal emisije za kar šestkrat. Kaj se bo zgodilo, če IKO ne bo uspel razviti in izvajati ukrepov na področju prometa do leta 2016? Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Šujica. Hvala vam. Hvala lepa. Lep pozdrav komisarju Kanjeteju. Hvala lepa, da ste naš odbor obiskali kot prvi odbor. Hvala za to izmenjavo mnen. Sama sem ena od tistih, ki verjamejo, da podnebne spremembe obstajajo in da bi morali intenzivno delati na tem, zato da se zoprstavimo vsem izjom z tega področja. Sami ste rekli, da podnebna politika ne more delovati, če ne bo zajemala tudi gospodarskega sektorja. Povedali smo že, da bi Evropska unija morala biti vodilna na tem področju. Trenutno sodelujemo na svetovni ravni z eh, številnimi akterji. Evropska unija prispeva zgolj 10 odstotkov emisij. Zanima me, kaj nameravate storiti za to, da bi tudi ostale velike gospodarske akterje, mednarodne akterje prepričali v to, da naj zmanjšajo emisije toplogrednih plinov. Do sedaj namreč tega niso storili. Gospod Juncker vam je predložil tudi pismo, v katerem od vas zahteva, da se osredotočite na obnovljive vire energije. Prav tako od vas pričakuje, da boste vodeni na področju energetske učinkovitosti omenja tudi diverzifikacijo energetskih virov in kanalov za posredovanje energije. Od vas pričakuje tudi, da boste imeli več teže pri samih pogajanjih. Kaj nameravate storiti na tem področju? Predvsem v luči tega, da bi še naprej izvali podnebno politiko. Sama prihajam z juga Hrvaške. Vem, da je v pristojnosti Ševčoviča vprašanje energetske unije, ampak vseeno me zanima, kakšno je vaše stališče o čezjadranskem področju plinovodu. Kakšni so načrti na tem področju? Grazie. Hvala lepa. Kolegica Garcia Perez. Gra Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Nekaj vprašanj, ki sem jih želela zastaviti, so zastavili že ostali kolegi. Bi se pa osredotočila na konkretno vprašanje. Kolega Grote je to prej omenil. Namreč, kaj se dogaja z jedrsko energijo? V svojem odgovoru ste, gospod komisar, prej izpostavili pomankljivosti na tem področju. Mi skušamo razvijati obnovljive vire energije, da bi morali storiti korak naprej na tem področju in s tem se popolnoma strinjam. Pomembno je, da skušamo izpolniti cilje z področja obnovljivih virov energije. Vseeno pa je v nekaterih primerjih težko zagotoviti energetsko mešanico, težko je zagotoviti razvoj obnovljivih virov energije, če stavimo na jedrsko energijo. V primeru Španije, kako veste, da obstaja jedrska elektrarna, ki se je stekel v roku porabe, ampak sedaj naj bi delovanje te elektrarne podaljšali do 2030, kar pomeni, da bo ta jedrska elektrarna stara 60 let. Evropska komisija je tista, ki je sama povedala, da ni prejela nobenega obvestila v zvezi z eh, delovanjem te elektrarne skladno s členom 36 pogodbe Euratom. Ne vemo, kakšen bo okoljski vpliv. Zanima me, gospod Kanete, če ste morda prejeli dodatne informacije glede delovanja te elektrarne. Na vse zadnje je v tem kontekstu pomembno tudi vprašanje jedrske varnosti. Govorimo o varnosti številnih državljanov ki živijo v okolici te jedrske elektrarne. Mi dvomimo, da bi lahko razvijali energetsko mešanico, kot je to predvideno. Hvala. Hvala lepa. Kolega Brennan. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod eh, komisar, pri podnebnih spremembah lahko spreminjamo zakonodajo ali pa ravnanje ljudi, tako da imamo um, pristop zakonodaje in pa prostovoljni pristop. In jasno je, da potrebujemo oba. Pri zakonodaji moramo državljanom pojasniti, zakaj smo to naredili, če se odločimo za prostovoljni pristop, pa moramo zagotoviti, da so naši državljani o tem obveščeni in da lahko sprejemajo obveščene odločitve. Ali veste, kako bi lahko bolje obveščali naše potrošnike, naše državljane uh, o Mm, učinku emisij CO2 pri proizvodih, ki jih eh, kupujejo. Če bi bolje poznali te informacije, bi morda mm, prej kupovali lokalne uh, proizvode z manjšimi izpusti. Hvala lepa, gospod Zorinjo. Hvala lepa, imam dodatno vprašanje o sklepih Evropskega sveta. Gre za podnebni svežen za leto 2030. Določili naj bi cilj petdesetih odstotkov. Že gospod Farija je spraševal o tem, tega vprašanja ne bom ponavljal. Eh, torej on je spraševal o tem, kako bodo financirani projekti v skupnem interesu. Mene pa zanima naslednje, kako boste zagotovili nadzor na tem, ali bo cilj dosežen, kaj se bo zgodilo, kaj, eh, kako bomo ukrepali v primeru države, ki očitno ne prispeva k dosegi tega cilja in kakšne možnosti spodbud imamo za tiste države, ki želijo doseči cilj, pa so pri tem ovirane. Vedno znova gre za eh, to, da je to pač odvisno od eh, volje držav. Gospod Gramtekakis. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu komisarju za njegovo prisotnost in za zanimivijo razpravo. Eh, jaz bom ustrajal pri enem vprašanju, kajti na druga vprašanja je gospod komisar že odgovoril ponekod eh, eh, na zadovoljiv način, pri drugih je spet odgovoril pomankljivo. Mene zanimajo predvsem prihranki pri energiji. Meni se zdi to zelo pomembno, nisem namreč profesor fizike. Ta Eh, cilj, ki bi lahko bil 1,5 odstotka, še ni eh, zavezujoč. Tako da se nekatere vlade s tem sploh ne ukvarjajo ali pa predstavljajo samo ukrepe, ki niso učinkoviti. Moja država Grčija se je tukaj osredotočila na gorivo za ogrevanje in pa za promet, da sta obdavčena na enak način. E, enako velja za podzemno železnico v Atenah in pa v Solunu. In ti ukrepi še niso, še niso dovolj. Vi ste rekli, da bi morali zagotoviti nadzor nad e, temi ukrepi. Kako se bomo naučili iz napak iz preteklosti. Kako lahko zagotovimo tukaj 1,5 odstotni cilj? ki bo zavezujoč. Kolega Petičini, gospod komisar, prej sem zastavil vprašanje, pa nisem dobil odgovora, zato bom vprašanje zastavil v skrajšani različici. Gre za program Evropske unije o povezavah. 33 milijard evrov ste namenili za to na bi vzpostavili povezave na področju energije, na področju informatike in prometa. Nekje 60 milijard evrov bi potrebovali za to. Zato me zanima, na kakšne zasebne naložbe lahko zanesljivo računamo, da bi dopolnili ta sredstva. Kakšna jamstva obstajajo za to, da teh sredstev v času krize ne bomo trošili po nepotrebnem? Hvala lepa. Gospa Rivazi. Merci, Hvala, predsednik. Imam dve vprašanje. Govorite o 300 milijardah evrov za tri leta. Torej ste komisar za energetiko in podnebne spremembe. Kakšni so vaše predlogi glede tega naložbenega načrta? Kot pravite, bo o tem govoril v naslednjih tednih. Ampak kaj so torej vaši predlogi glede tega naložbenega načrta? In kot drugo, glede. Um, 23. in 4. oktobra, sklepi sveta. Točka 27 je problematična. Kako bi izboljšali energetsko učinkovitost in izboljšali eh, infrastrukturo za energetiko v državah članicah? Kaj pomeni eh, posodobiti energetska omrežja ali bomo posodobili naprimer eh, termoelektrarne ali pa kaj drugega na fosilna goriva? Torej, kaj se skriva za tem izrazom posodobitve infrastrukture? Hvala ultima domanda il collega Danz. Še zadnje vprašanje, kolega Danz. Um, uh, Zelo kratko vprašanje, uh, tudi za kolege, ampak morda lahko vi kaj dodate, gospod eh, komisar, kot ste prej dejali. Pri določici prioritet boste predvsem upoštevali predloge, ki imajo za dosti visoko kritično maso, tako da bi dejansko pridobili zadosti podpore. Kako boste to dosegli, morda z vključitvijo parlamenta, kako se boste posvetovali, da bi gotovili, kaj je izvedljivo in kaj ne, kaj ti gotovo veste pač, da so naša mnenja različna o tem, kaj se dejansko lahko potem doseže. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Komisar je prejel ogromno vprašanj po mojem mnenju lahko sedaj pobrska po svojih lističih, kjer ima ta vprašanja zapisana. Nekje deset minut imate na voljo, zato da odgovorite v svežnju, ne na čisto vsako vprašanje seveda. Veliko vprašanj si je precej podobnih, tako da imate možnost odgovoriti na vse. No, bomo videli. Gospa Ajuso, državna pomoč. Kolega, ki je odgovoren Za to področje bo vse skupaj analiziral in potem presodil, ali je to skladno z evropsko zakonodajo ali ne. Gospod Lele, veliko vprašanj ste zastavili, ampak govorili ste predvsem o energetski učinkovitosti. Na tem področju nimamo zavezujočih ciljev. Je pa stališče zelo jasno. Evropska komisija in predsednik komisije ter tudi sam sklepamo, da bi morali imeti zavezujoč cilj vsaj na evropski ravni. Od tu dalje pa lahko računamo na dobro upravljanje, da bomo na tej podlagi dosegli to, da si vse države začnejo bolj prizadevati. Moramo pa biti fleksibilni. Vse države se ne nahajajo v enakem položaju in ne morejo izvajati istih energetsko učinkovitih ukrepov, niti ne enako intenzivno. Tako da izhajajo iz različnih položaju. Mislim, da je to jasno. Na področju obnovljivih virov energije je kar nekaj ovir, ki jih moramo odpraviti. Obnovljivi viri imajo predvsem tri probleme. Inovacije. Kot prvo moramo razviti obnovljive vire energije, potrebujemo ustrezno tehnologijo za preskrbo s to energijo. Veliko bomo morali vlagati v tehnologijo za preskrbo s temi veri, poleg seveda vseh naložb v razvoj obnovljivih virov energije. Potem je težava tudi v tem, da trgi med seboj niso povezani. In Potrebujemo pametnejša omrežja, tako da bi ponestavili čezmene povezave. To je ključno. In z razvojem tega notranjega trga z energetiko, mislim, da bomo dosegli marsikaj. To je zelo jasno. Potem pa še vprašanje, gospoda Pače, kako je za ETS um, trg ali ne. Sistem scheme za trgovanje z izpusti mora biti tržno usmerjen. Lahko tukaj um, damo določene rezerve, da zmašimo nihanja ampak to ni toliko politična odločitev. Ne moramo mi vplivati na cene, to mora biti utemeljeno s trgom. Pač um, mora iti v eno ali drugo smer, ampak to mora biti utemeljeno na trgu, ne pa s politiko. Problem ni toliko v cenah, ampak je problem v tem, da treba dati ustrezne signale za gospodarstvo, tako da bo do podjetja dejansko vlagala v nizkooglično gospodarstvo. In to je bistveno s trgom. Uh, potem ste vprašali te povezave, kaj je tukaj problem. Če želimo zagotoviti te povezave, moramo imeti tudi primerljive številke. Trenutno se pogovarjamo s Švico. Niso še čisto vsi problemi rešeni, še vedno je par odprtih zadev, ampak bilo bi pa dobro, da so tudi švicari vključeni na naš trg. Če bodo v prihodnosti um, države skupaj razvijale takšne merila in trge, potem lahko pridemo do globalnih trgov to bi bilo še najboljše, da imamo ambiciozne globalne cilje. Tudi v Parizu bi lahko dosegli ambiciozen trg za oglik. Torej, to so naše sanje. Upam, da bomo dejansko to tudi izpolnili. Potem ste vprašali EIB, kako lahko tukaj dela Evropska investicijska banka. Uh, in potem še Junkerov svežen, kajti tudi o tem ste zastavili par vprašanj. 300 milijard evrov bo predlagani za to, da bi povečali gospodarsko rast ter pa delovna mesta. Eno izmed področji, kjer potrebujemo več naložb, je ravno energetski sektor. Kaj ti naložbe za ta sektor zahteva okoli 300 um, milijard na leto. To pomeni za uh, elektriko, za obnovljivo energijo, potem naprej, zato da se izboljšajo ko se dobijo zastarela omrežja, v marsikateri državi so ta omrežja zelo zastarela in morajo postati bolj moderna. Potem energetska očekovitost, posebej v stavbah, tukaj potrebujemo ogromno sredstev v Evropski uniji. In še evropska um, energetska očekovitost v industriji. To bi moral biti pomemben del Junkerjeva sveža. Torej še enkrat. Uh, elektrika, obnovljiva energija, potem posodobitev električnih omrežij, energetska učinkovitost in ustavah in industrije. To so štiri področja, na katerih delam. In potem imamo še druge projekte skupnega interesa. To se trenutno pripravlja in tudi tukaj se nudijo številne dobre priložnosti. Kaj sedaj lahko storimo? Sedaj imamo ekipo, ki dela na tem, tudi delamo z EB in moramo gotoviti, kako bili čim bolj učinkoviti pri tem, da aktiviramo zasebne naložbe. Ne samo preko tradicionalnih posojil, ampak tudi preko drugih finančnih instrumentov, ki lahko zagotovijo večji vzvod za več sredstev. Torej delamo v tej smeri. In potem še gospod Ferendi to vprašanje se večkrat zastala. Kaj se pa zgodi s tistimi, ki ne izpolnijo ciljev? Imamo naprimer cilje energetske učinkovitosti, to direktivo in povemo, kaj se tam zgodi v takšnih primerjih in bo treba uveljavljati takšno direktivo. Sedaj pa nov sistem. Ta želimo, da bo zavezujoč in ambiciozen in ta sistem bo moral tudi zagotoviti ustrezno raven upravljanja in se bomo s parlamentom pogovarjali o tem, kako čim bolje operirati ta sistem. Potem še vprašanje. gospod Parnjo, pomembno vprašanje o tem, kaj se zgodi z ZDA. No, problem pri ZDA je v tem, da imata predsednik in pa kongres različna stališča. Če želimo dogovor v Parizu, je marsikaj odvisno od značaja tega dogovora. In kongres, kongres bo moral v Ameriki potem na koncu to potrditi tudi vi, v tem primeru EU, morajo to potrditi. Kaj to pomeni? Ameriški pogajalci morajo ugotoviti, kako sprejeti zaveze, tako da bodo uh, ZDA nekaj sprejele, ampak potem pravni instrument pa je tudi precej inteligentno zasnovan, tako da pusti nekaj manjverskega prostora. Skratka, veliko pravnega dela bo potrebnega, da bi ugotovili, kaj je smiselno. Kajti tukaj je pomeno to, da se nekaj naredi, da ukrepamo, kako to zagotoviti. To bomo pa še videli. Potem, gospod Farija, vi ste govorili o medsebojni povezljivosti na portugalski in pa druge. Res je, eh, iberski protok in pa drugi otoki um, so pač otoki, tvorijo otočja in to pomeni, da se da želimo doseči 10 odstotkov. To naj bi dosegli že pred par leti sicer in potem še um, do 2025 odstotkov. Na iberskem protoku smo pri 1,4. Če bomo sedaj dejansko izboljšali to povezljivost uh, in sploh do leta 2015 oziroma 2016, potem bi dosegli 2,4 odstotka. To je še vedno precej daleč do 10 in sedaj naj bi um, to še izboljšali, imamo neke študije v tej smeri. Res je, moramo izboljšati sodelovanje s državami članicami, ampak če dejansko želimo doseči pravi notranji trg, ki bo deloval, potem bomo obenem rešili tudi probleme medsebojne povezljivosti. Ampak stvar ne bo ravno enostavna, to je pa gotovo res. Potem ima gospa Rodriguez, če se ne motim. TTIP. Ja, tukaj so le problemi z energetiko. Eh, bueno, todavía el, el... še vedno smo v super predhodni fazi, ko gre za to pogodbo. Ampak v velikem interesu Evropske unije je, da pristopi k temu, zato da bi uvedla čim večjo raznolikost pri svojih energetskih virih. Enako velja tudi za nafto iz ZDA. Evropska industrija plača trikrat do štirikrat več za nafto kot ameriška industrija. Skoraj da 20 odstotkov več kot kitajska industrija. Poleg tega Kitajska sklepa sporazume z Rusijo, sklepajo celo okvirni sporazum na tem področju. Tako da zemljski plen in ostala goriva, tudi fosilna goriva, so pomembna za Evropsko unijo, ki mora uvesti čim večjo diverzifikacijo svojih energetskih verov. Nekateri viri so bolj onesnaževalni, drugi manj. Pomembno je, da zagotovimo varno preskrbo z energijo. In uh, za voljo diversifikacije bi morali uvažati tudi vire iz Amerike. Zaradi diversifikacije, pa tudi zaradi zniževanja cene je to pomembno. Razumem, da imate pomisleke zaradi naftnega skrilavca in drugih bitumnoznih goril iz Kanade, ampak pomembno je, da preverimo predvsem izvor. Potem ste spraševali še o ciljih EU 2020, o 27 odstotkih, kot smo si jih zadali na evropski ravni. Ja, vsaj imamo nek evropski cilj na tem področju. S sistemom upravljanja pa bo tisti, ki nam bo mogoče, da vzpostavimo dodatne mehanizme. Uh, premalokrat razmišljamo o mehanizmih za sankcioniranje. Mi razmišljamo predvsem o mehanizmih za podporo razvoja obnovljivih virov energije. Torej, kako prepričati preprike za razvoj in kako ponastaviti življenje za države članice? To je bistveno. Potem gospa Prečini je govorila o denarju en los fondos que tenemos. pri programu za povezovanje evrope imamo na voljo kar nekaj sredstev. Juncker pa nam je ponudil možnost, da stvari pospešimo na tem področju, zlasti ko gre za projekte, ki so v skupnem interesu. To je sedaj že na mizi, enako velja za druge bolj ambiciozne projekte. Mislim, gospod predsednik, da sem uspel odgovoriti na večino vprašanj. Aha, še na nekaj sem pozabil na vprašanje gospe Rače. V tem trenutku nimam podatkov, jih bom skušal pridobiti in vam jih posredoval. Grazie. Hvala lepa. Mislim, da se lahko v imenu vseh zahvalim komisarju Miguelu Ariasu Kaneteju za današnjo obisk. Hvala lepa za pripravljenost, ki ste jo danes izkazali. Hvala lepa, da ste odgovorili na vsa vprašanja, ki so vam jih kolegi zastavili. Zaključujemo sejo odbora. Naslednji sestanek bo potekal 24. novembra. Gre za izredno sejo, ki bo potekala od sedmih zvečer v Strasburu. Naslednja redna seja bo 3. in 4. decembra v Bruslju. Hvala lepa vsem. Sedaj pa vabim vse tiste, ki morajo zapustiti dvorano, da to storijo čim hitreje, zato da lahko začnemo sestankom koordinatorjev. Hvala.